reakcijo eh, v zvezi s to državo, ki nam je evropejcem tako blizu, še naprej solidarno sodelovali. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Hans. Za skupino konzervativcev in reformistov je naslednji kolega Koval, ki ima minuto in pol. E, Najlepša hvala, gospod.